konstruktivne pogovore v prihodnih tednih in prišli do ustrezne rešitve in z tega vidika se vam vsem še enkrat zahvaljujem in vam želim lep preostanek večera. Hvala lepa, gospod Švab. Ja, mislim, da je še malce preuranjeno, eh, da si zaželimo prijeten preostanek večera. Ta razprava se je za danes končala, glasujemo jutri ob 11. uri do povdne. No, mi pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer ustno vprašanje komisiji o izvajanju direktive o kakovosti goriva. Najprej dajem besedo avtorici vprašanja, gospe McEwan. Hvala lepa, predsedujoči. Najprej se zahvaljujem konferenciji predsednikov, da nam je omogočila to razpravo ta teden na eh, zelo kratek rok. Hvala tudi vam, gospa komisarka, da ste ob tej pozni uri prišli sem na razpravo o pomembnem vprašanju za naš parlament. Površno gledano je to zelo tehnično vprašanje. Gre za izvedbene ukrepe eh, direktive o kakovosti goriva in eh, določanje prevzetih eh, vrednosti EU za um, izpuste topogrednih plinov. Ampak vprašanje, resno vprašanje je, kako resni smo mi v Evropski uniji, ko gre za uh, zmanjševanje emisij iz uh, transporta. Približno 20 odstotkov teh emisij izhaja iz transporta in ta, število, ta številka se veča uh, na področju energetike in gospodinstva pa se to zmanjšuje. Torej je to, da počistimo z našimi transportnimi gorivi ključnega pomena. Zato je tudi direktiva kakovosti goriva tako pomembna. In s tem prehajam na vprašanje uh, katranskih eh, peskov in naftnih skrilovcev. Parlament je podal več eh, izjebenih predlogov za to direktivo ob koncu lanskega leta. Potem je prišlo do zamude. Vemo, da je ta zamuda iz naslova interne razprave na komisiji, ali naj se eh, katranskemu pesku da poseben prostor. Rečeno je bilo, da je razlog, zakaj teh ukrepov ni možno sprejeti, ta, da ni dovolj znanstvenih dokazov, ki bi podprli predlog komisije. Ampak v prvotnih osnutkih komisije smo bili priča v posvetovalnih dokumentih ločeno vrednost za katranske peske, potem pa je to izginilo. Zahvaljujoč vam, gospod komisarka, zdaj imamo študijo. Imamo študijo o katranskem pesku in ta študija, ki je bila objavljena pred dvema mesecema, kaže nekaj, kar so tudi druge študije že pokazali. Namreč, da so emisije toplogrednih plinov iz katranskega peska v Kanadi eh, v povprečju 1,73 eh, grama eh, CO2 na megažul v, primeru, v primerjavi z 7,1 za katranski pesek pri naftnem skrilcu pa je razkorak 122 proti 139. To kaže torej, da so ta goriva manj čista od o, konvencionalne nafte. Upamo torej, da bomo vendarle priča predlogu za izboljšavo te direktive. Če na začetku sem dejala, da to ni zgolj tehnično vprašanje, Lans, eh, že prejšnji teden so številni uh, poslanci dobili peticijo na tisoče evropskih državljanov, ki so zelo zaskrbljeni na tem vprašanju in želijo si to, kar si želim jaz, namreč ustrezno pošteno označevanje eh, proizvodov iz katranskega peska in naftnega skriloca. Eh, vemo, da smo vodilni v EU, kar zadeva eh, podnebne spremembe. V Kaliforniji eh, imajo že standarde za določanje eh, emisijskih vrednosti in eh, katranski pesek je. Yeah označen kot eh, visokooglični eh, proizvod. Vemo, da katranski pesek in naftni skrilovec predstavlja eh, manj čisto gorivo kot pa konvencionalna nafta, ampak zdaj vsi pravijo, ja ne, potrebujemo še več študij, še več časa, ampak imamo že dejstva, dejstva so tu in ne vidim razloga, zakaj bi še odlašali. Katranski pesek je eden najmanj čistih načinov proizvodnja transportnega goriva, kar je človeštvo pozna in zato mislim, da ga je potrebno uvrstiti v drugačno Eh, kategorijo v direktivi o kakovosti goriva. Sicer bodo transportna goriva le še eh, bolj umazana na mesto čistejša. Komisarka Hedgard, vem, da ste tu v trenutku, ko številni naši kolegi delijo to skrb. Poznani ste po vaši zavezi boju proti podnebnim spremembam in to spoštujemo tudi v tem zboru in želimo sodelovati z vami pri dejanskem izvrševanju vaših načetov za eh, nizkooglično družbo in da na ta način za 60 odstotkov eh, zmanjšamo emisije eh, CO2 iz eh, naslova transporta. In zato upam, da boste danes lahko povedali, da boste v prihodnih tednih ta izbrni standard sprejeli in da bomo imeli eh, v teh standardih višjo vrednost, ki bo predpisana za katranski pesek in naftni skrivljac. Hvala lepa. Besedo ima komisarka Hedegard. Hvala lepa, gospod predsedajoči kot je Linda McKevin ravno kar dejala, komisija in eh, gospa McKevin delimo enako mnenje, da je težko zmanjševati emisije iz transporta. To izhaja tudi v beli knjigi o transportu, ki je bila objavljena danes. Ampak razvoj izvedbenih ukrepov, eh, kar zadeva topogredne pline, eh, na podlagi direktive o kakosti goriva traja dlje, kot smo predvideli. Ampak to ne bo vplivalo na zahtevo, da proizvajalci svoje eh, cilje dosežejo, kajti umestni eh, ciljni umestno ciljno leto 2014 ostaja. Treba je zagotoviti ravnovesje med natančnostjo in eh, kompleksnost poroče, ne, ko gre za različno intenzivnost eh, izpustov topogenih plinov iz posameznih goriv. Od samega začetka potekajo intenzivne interne razprave znotraj komisije, eh, ki se zdaj počasi zaključujejo in o predlogu bi lahko začeli govoriti z državami članicami v prihodnih mesecih. Kar zadeva pa prevzete vrednosti za katranski pesek in naftni skrilevec, z veseljem poročam, da je komisija nedavno objavila poročila, kar zadeva katranski pesek in pa tudi kar zadeva prežite vrednosti za naftni skrilec. Ta poročila so že na voljo na spletni strani Evropske komisije. Glede na zelo velik interes za to tematiko je komisija mnenja, da vendarle bi bilo koristno opraviti tudi postopek eh, vzajemnega pregleda teh eh, poročil. Seveda sem se tesno posvetoval, sem se posvetovala tudi s kolegi odgovornimi za trgovino, da bo naš pristop kar seveda robusten z vedike naših obveznosti v mednarodnem pravu in seveda bom s tem delom še nadaljevala. Ne da bi torej prejudicirali izid samega postopka vzajemnega pregleda in pa naknadne interne eh, konzultacije znotraj komisije, lahko povem, da komisija v tej fazi namerava predložiti osnutek izjednega ukrepa regulatornemu odboru, ki bo vključeval tudi prezete vrednosti za katranski pesek in naftni skrilovec in pa tudi za druge eh, nekonvencionalne oblike eh, goriv, ki izhajajo bodi si iz utekočinjega premoga ali plina. Komisija bo torej preverila tudi eh, vrednosti toplogrednih eh, plinov in izpustov za druge oblike goriva in če se bo izkazalo to za potrebno, bomo izvedne ukrepe tudi uh, prilagodili mm, za nove kategorije. Na ta način bomo nediskriminatorni in zagotovili bomo, da bo seznam eh, prvotnih surovin ustrezno širok. To bo pokazalo, da komisija tudi preučuje druge primarne surovine in da smo pripravljeni ko bo na voljo dovolj podatkov, te sezname tudi razširiti. Gospod predsedujoči, glede na to, da potrebujemo nekaj tednov zdaj za vzajemni eh, pregled in za eh, finalizacijo internih razprav znotraj komisije, bo trajalo še nekaj časa, predn se bo bomo lahko pogovorili z državnimi članicami o celotnem svežnju izbirnih ukrepov, ampak čim bo regulatorni odbor to potrdil, bo ta ukrep tudi posredovan Evropskemu parlamentu v pregled. Gracias. Hvala lepa, gospod komisarka prehajamo na govornike v imenu političnih skupin in sicer najprej v imenu Evropske ljudske stranke za dve minuti gospod Schnellhardt. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi gospe Lindy McKevin za zastavljeno vprašanje, kajti z spremembo direktive o kakovosti goriva morajo proizvajalci ne le zmanjšati izpuste topogrednih eh, plinov tekom eh, življenjskega cikla eh, goriva, ki nastajajo tudi s transportom od proizvodnje do potrošnje, ampak morajo od 2011 dalje tudi upoštevati emisije na energetsko enoto in jih namreč zmanjšati za 10 odstotkov do leta 2020. Po mojem mnenju je to možno le, če bomo zmanjšali Torej, če bomo imeli ustrezne standarde vrednosti. In te standardne vrednosti moramo seveda najprej sploh določiti. Bi pa rad in eh, to sem tudi zaznal pri vprašanju Linde McKeven, eh, zdi se namreč, da želi ta energetski sektor na nek način izločiti. Ampak tu bi rad opozoril na naslednje. Imamo namreč zelo različne ugotovitve, kar zadeva emisije pri pridobivanju surove nafte ali pa nafte iz katarskega peska ali iz naftnega skrilca. Pred eno uro sem govoril z predstavnikom kemične industrije, ki pravi, da obstaja številne možnosti, da se na tehničen način zagotovi mnogo boljša bilanca izpustov topogrednih plinov in naj povem, da vse čas govorimo o odvisnosti od energetskih eh, virov izven EU, mi v Evropski uniji pa konec konca imamo na voljo to primarno sorovino, tako da tudi ta vidik eh, te razprave moramo poštevati. Ampak to bo vse možno le, če bomo imeli standardne prezete vrednosti, ki bodo prevedljive in zato komisijo lahko pozivam le k čim hitrejšemu ukrepanju. Hvala lepa, gospod Šnelhart. Besedo ima v imenu socialistov in demokratov gospod Arsenis. Dve minuti, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Gre za zelo pomembno vprašanje. Tri do petkrat več emisij izhaja iz eh, proizvodnje tovrstne nafte kot eh, iz proizvodnje drugih eh, vrst nafte. Pomembno je torej, da v okviru te direktive ne subvencioniramo te katastrofalne proizvodne metode. Rečeno je bilo, da je bila študija opravljena in eh, ja, imamo študijo, študija je narejena, ampak vendar te študije nismo videli. Pravite, da je zdaj potrebno opraviti eh, vzajemni pregled te študije, ampak vprašanje, gospa komisarka, je, kdaj se bo ta celoten proces zaključil, kakšna je časovnica, koliko časa bomo morali še čakati, dokler eh, končno ne dobimo eh, tega kazalnika in dokler ne dobimo metodologije, da to lahko vključimo v zakonodajo, kajti ne gre zgolj za problem emisij pri proizvodni nafte iz katarskega peska, ampak gre tudi za uničevanje gozdov eh, na severnem polobli, torej v Kanadi, in obenem uničujemo tudi sama tla, samo zemljo. In če tudi tega ne vključimo v kazalnike v naši zakonodaji, se bo to preprosto zgolj preneslo na druge države. Hvala lepa. V imenu skupine demokratov in liberalcev, gospa Hol, dve minuti. Gospod predsedujoči, hvala komisarki Hedegard za njena dolgoletna prizadevanja na tem področju in tudi za njeno pozitivno izjavo danes. Sestali ste se s poslanci in to večkrat in cenimo dejstvo, da ta ovira ni produkt vašega dela. Vendar lepa je to pomankanje napredka zelo zaskrbljujoče. Najprej je bilo rečeno, da ni dovolj študij, ki bi pokazali, da katranski pesek eh, posledično pomeni več to, emisij topogrebnih plinov. Dejali ste, da potrebujemo študijo, ki bo uporabila enako metodologijo. Zdaj imamo to eh, študijo iz skupnega raziskovalnega centra in ta kaže, vrednost 107 gramov na megažul, več kot 87,1 za, za nafto, surovo nafto. E, pa zdaj komisija pravi, da potrebujemo tako imenovani vzajemni pregled, tako da resnično se zdi, da tu na veliko tratimo čas. In škoda je, da lobiranje proti ločeni vrednosti za katranski pesek prihaja zgolj z enega konca, kajti to nikakor ni stvar diskriminacije proti Kanadi, ne. Številne druge lokacije katarskega peska, konec konco imamo nekatere tudi znotraj Evropske unije same, kot smo slišali. Dejstvo, da te alternativne vire nafte imamo širom eh, planeta in da ti privabljajo investitorje, je ravno razlog, zakaj moramo ustrajati na tem, da jim eh, pripišemo privzeto vrednost. Sicer se bo nam bo to prikradlo v naš energetski splet in eh, Težave bomo imeli, ko bo šlo za šest odstotno zmanjšanje, kar bomo sicer dosegli na papirju, ampak dejansko bomo proizvajali gorivo s še večjimi emisijami kot eh, gorivo, ki ga uporabljamo danes. Zato bi bila zelo hvaležna, gospod komisarka, če boste generalni direkciji za trgovino eh, razložili, pričan sem, da ste to že storili, da ne gre za napad na Kanado, ampak da bi si vsakor želeli, da rešimo to prevzeto vrednost za katranski pesek, da bo na ta način eh, lahko tudi eh, brez ovir sprejet trgovinski sporazum med EU in Kanado. Hvala lepa, gospa Hall. Besedo ima v imenu skupine zelenih gospa Hasi. Ena minuta. Hvala lepa, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. V delu svežnja o podnebnih spremembah smo se odločili, da bodo emisije iz naslova transporta morale upasti za 6 odstotkov do leta 2020. In ponoma protislovno in celo neumno bi bilo, če bi zdaj zatisnili eno oko in ne bi upoštevali onesnaževal, kot so kotranski pesek in naftni skrilavec in da bi na mesto zmanjšanja emisij obenem še spodbujali uporabo teh eh, primarnih virov nafte v Afriki in Afriki. Severni Ameriki. Kar zadeva oglični odtis teh goriv, mislim, da moramo tudi sprejeti pri te vrednosti, tako kot za druga goriva. Kanadska vlada na nas pritiska na neprimeren način in eh, če ima Kanada drugačno prizeto vrednost, morajo dokazati, da ta drži. Pri fosilnih gorivih moramo namreč še eh, slediti istim načelom kot pri biogorivih in prevzete vrednosti morajo biti eh, ločene za vsako kategorijo posebej. Hvala lepa za dve minuti, gospod eh, Sonek. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, dame in gospodje. Svetovne zaloge katarskega pliska so zelo velike. Ocene so, da imamo skoraj dvakratne zaloge nafte v takšni primarni sorovini kot pa Eh, v konvencionalnih virih. Da, z današnjo tehnologijo lahko najdemo sorovine tam, kjer jih nikoli nismo iskali. Prav tako je mm, dejstvo, da je potrebno eh, upoštevati tudi okoljske norme. In eh, to pomeni degradacijo ozemlja, poseke gozdov in prav tako onesnaževanje vodnih virov. In podjetja, ki izkoriščajo ta območja, moramo Eh, zavezati temu, da zagotovijo pogozditev teh območij. Tisti, ki mm, imajo dobiček od izkoriščenja vetranskega peska, morajo vsaj del tega dobička nameniti ohranjanju okolju in Evropska komisija mora podpirati takšna prizadevanja in takšne tehnologije, ki izmanjšujejo emisije CO2. Evropa in Kanada sta konec koncev med sebojno povezani gospodarstvo in tudi te mere, da kanadsko gospodarstvo hočeš nočeš, eh, mora biti prisoten na evropskem trgu in če želi biti prisoten na evropskem trgu na tem področju, mora izpolnjevati evropske pogoje z področja varstva okolja. Hvala lepa, gospod Sonik. Za dve minuti ima besedo gospod Lize. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Hvala Lindy McKeven za to pobudo. Hvala tudi komisarki Connie Hedegard zato da se je tega problema lotila. Kar zadeva samo hitrost postopanja, še nismo najbolj zadovoljni, ampak vemo, da je ta tema pri Koni Hedegard v dobrih rokah in želeli bi vse, kar seveda eh, pomagati pri prezdevnih znotraj komisije in tudi širše. Okoljski vpliv katranskega peska je jasen in konec konca imamo tudi razstavo zunaj pred parlamentom in morda bo kdo to ali ono številko postavil pod vprašaj, pa vendarle je okoljski problem, ki ga povzroča izkoriščenje katranskega peska, eh, zelo jasen, to je nesporno. Ko govorimo o biogorivih, mm, vse tja do tega, da preučujemo celo z tega vidika vpliv na zmanjšanje proizvodnje hrane, moramo tudi pri tem primeru stvari preučiti podrobno in to je pomembna pobuda. Tekom razprave in tudi tekom uh, priprav na to razpravo, sem se spomnil to, kar je dejal Norbert Rodger, naš eh, nemški okoljski minister in to se pogosto izpostavlja tudi pri tej tematiki, tudi na razstavi zunaj pred eh, parlamentom. Namreč tista enostavno dosegljiva eh, področja, kjer je na voljo surovina nafta, so že izkoriščene. Zdaj so vse ostale nahajališča težko dosegljiva. Zato je pomembno, da govorimo še bolj eh, in da še bolj premislimo o energetski učinkovitosti in pomembno je, da komisija tudi z komisarjem Vötingerjem stori vse za to, da dosegamo cilje za leto 2020, torej 20-stotno nižanje in upamo, da bo tudi komisar za transport eh, tu podal več kot zgolj prazne besede, ampak konkretne ukrepe, s katerimi bomo dosegli konkretne rezultate v naslednjih letih in ne šele v naslednjem mandatu. Hvala lepa, gospod Lize. Prehajamo na prosto razpravo. Besedo ima za eno minuto gospod Gerbrandi. Dank u wel, voorzitter. Op het plein voor ons. Hvala lepa, predsedujoči. Pred parlamentom dejansko imamo razstavo o katranskem pesku v Kanadi. In vidimo črvite gozdove, potem pa imamo tudi jasno ločnico, vidimo madeže nafte. 170 kvadratnih kilometrov, seveda to resnično pretrese. Poglejte si to. Poleg eh, velikanske izgube živalskih vrst gre tudi za zelo visoke emisije CO2. Torej, izguba živalskih vrst visoke emisije CO2, to sta zadostna razloga, da se je potrebno upreti izkoriščeno petranskega peska v Kanadi in tudi v drugih državah. Potrebno pa je seveda imeti začetne vrednosti v tej direktivi in zato podpiram to, kar je dejala gospod Hidegard. Upam, da bo to tudi izvedeno in mislim, da se bomo potem morali tudi opreti izkoriščeno katanskega peska v Kanadi in po drugih delih sveta. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa minuta. Gospa Cikao. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Če želimo za 20 odstotkov zmanjšati emisije topogrednih plinov do leta 2020, eh, moramo predvsem investirati v ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti na področju transporta in na kar deva zgradbe. Ko smo spremljali direktivo o kakovosti goriva eh, v sektorju transporta, je bila razprava velika. Avtomobilska industrija je takrat menila, da bo potrebovala mnogo daljše obdobje za uvedbo biogoriv, da tudi vidijo, kakšne tlačne vrednosti eh, lahko motori prenesel in tako naprej. Pomembno je torej, da se predvsem izboljša kakovost eh, goriva. Če želimo bolje omejiti emisije na področju transporta, moramo predvsem investirati v inteligentno električno omrežje v Evropske unije, širom celotne Evropske unije, da bomo lahko na lokalni ravni proizvajali energijo iz obnovljivih virov in tudi uporabljali električna vozila. Pabra, por un minuto, el señor Hvala lepa, minuta Mesaros. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka. Reči moram, da ta direktiva vznemire naftne rafinerije v srednji in vzhodnji Evropi. Ni še stopila veljavo, vendar pa oziroma nas kako bomo določili emisije, ali bomo imeli fiksno evropsko poprečje, ali bomo imeli hibridno metodo, mešano metodo, ki je alternativen način izračuna emisije toplogrednih plinov, bi morali znižiti za 12 odstotkov. Poslali smo vam dopis. Dobili smo vaš odgovor, vendar pa niste odgovorili na vsa moja vprašanja. Še vedno smo znemireni. Radi bi zagotovili, da bi naftne rafinerije ne bile postavljene v slabši položaj, če bodo rafinirale rusko nafto in da ne bi doživljali diskriminacije v vzhodni in srednji Evropi. Hvala lepa, gospod Mesaros. Sedaj pa gospod Keli minuto. Premagate v tron. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Nisem eh, član pododbora, vendar pa bi želel biti in upam, da bom. Tako da, če kdo razmišlja o izpreznitvi porožaja, bi rad postal član. Komisija pred nekaj tedni pripravila načrte o energetski učinkovitosti in izpostavili so pomen, da moramo biti učinkoviti pri prometu in pri stavbah. Tu se sto odstotno strinjam, kar se prometa tiče. Mislim, da moramo veliko več storiti pri tem, da bi torej kaznovali oziroma da bi dali spodbude tistim, ki proizvajajo avtomobile, da bi proizvajali bolj okoljsko prijazne. To je zelo pomembno. Kar se tiče te zadeve, sem bil član dragacijo v Kanadi, in pripravljeni so nam pokazati, kako se razvija tehnologija in da bi morali biti bolj odprti, kar se tiče katanskega peska in naftnih skrilovcev. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kelly. Sedaj pa gospod komisarka, prosim. Much, Mr... Hvala lepa, gospod predsedoči. Naj se najprej zahvalim parlamentu za zelo jasno sporočilo danes zvečer. Mislim, da je zelo jasno tudi to, da ste ne potrpežljivi, da je to nujna zadeva. Gospod Šnerhart je dejal, da se moramo hitro odzvati in gospod Arsenis je popraševal po časovnem razporedu. Moram reči, da govorimo o precej kratkem času. Imamo zajemni pregled, o katerem govorimo, govorimo o tednih, potem pa se morate vrniti v komisijo in potem bomo imeli interni postopek potem pa bomo začeli z naslednjimi fazami, z državami članicami. Torej, blizu smo, kot je dala gospod Hol, pa ne gre za diskriminacijo. In seveda vsi veste, zakaj je smiselno poskrbeti za to, da bo dokumentacija resnično ustrezna in to je to, kar želimo ponuditi. Vsi vemo za razloga. Eden razlogov je, da to ni bilo vključeno že od začetka, ko se je to začelo pred eh, predsedeti, sedaj to počnemo in želimo to končati. Naj končam, kar se tiče privzete vrednosti za katanski pesek, pa je zamuda pri izvajanju direktive dejansko pomenila, da bomo sedaj to privzeto vrednost lahko vključili v isti krok izvajanja te direktive. Kar se tiče tega, torej te prezete vrednosti za katranski pesek, bomo sedaj to lahko storili hitreje, kot smo to mislili nekateri izmed nas, ko smo to začeli pred eh, devetimi meseci. Hvala lepa za to jasno sporočilo. Torej, resnično trdo delamo na tem, da bi dosegli dober rezultat. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Tako, sedaj pa kar naslednja točka na našem dnevnem redu gre za poročilo gospoda Šolca o splošnih tarifnih preferencialih.